Dejah, prezident. Gospod predsednik. Morgen, liebe in kolegen, die... Dobro jutro, drage kolegice in kolegi. Seja se ponovno pričanja. Najprej imam sporočilo. Pristojni odbor je eh, podal popravek na pet besedil, ki jih je sprejel parlament v skladu z členom 216 skozi 4. Bodo eh, te spremembe sprejete, če v 24 eh, urah ne bo nobene zahteve politične skupine ali pa vsaj 40 poslancev, da o teh spremembah glasujemo. Naslednja točka na dnevnem redu pa je uh, skupna razprava o uh, pravosodju. Najprej poročilo gospoda Berlingerja in gospoda Klejsa o mm, uvedbi programa za pravosodje za obdobje 2014 do 2020 in potem poročilo gospe Gönc o programu za pravice in državljanstvo za obdobje 2014 do 2020. Začeli bodo poročevalci, gospod Berlinger, za 4 minute najlepša hvala uredba eh, ki jo želimo sprejeti danes se nanaša eh, na programe na področju pravosodja